Sprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob polenih. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor in sicer v zvezi z medijacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Kot rečeno, gre za ustno vprašanje, ki ga zastavlja odbor za pravne zadeve. Brez nadaljnega besedo predajam gospe McCarthy, ki je avtorica. Pet minut imate. Yours, Hvala lepa. Zelo vesela sem, da imamo priložnost, da se pogovarjamo o medijaciji. Ustno vprašanje smo vložili zato, ker želimo doseči napredek, želimo pospešiti uporabo medijacije v celotni Evropski uniji. Vemo, da se medijacija obsežno uporablja in da lahko znatno skrajša postopke in privrčuje sredstva. Če se obrnemo na sodišče, so postopki dragi. Najboljša praksa na področju medijacij kaže, da je medijacija uspešna v 70 odstotkih, celo v 80 odstotkih, če se stranke prostovoljno odločijo za medijacijo. Samo en odstotek strank se odloči dejansko za možnost medijacije. Izkušnje v moji državi kažejo, da so pravdni spori vredni 200 milijonov evrov, da trajajo 233 dni, da stanejo povprečno 51 tisoč evrov. Dokazi pa kažejo, da medijacija traja nekje 87 dni in stane samo 9 tisoč evrov. 45 odstotkov MSP je opravi, da ne bi tožili v drugi državi članici, če bi, so, če bi bili stroški nižji od 50 tisoč evrov, kajti konec koncev bi plačali več za stroške, kot bi dobili povrnjeno v obliki očkodnine. Direktiva medijacije je zato zelo pomembna priložnost tudi za MSP-je. Gospa komisarka, poslanke in poslanci, mislim, da se soočamo z zelo frustrirajočo situacijo, ki nas bega. Po eni strani imamo na voljo cel kup literature, ki kaže, da čeprav bi bila zmerno uspešna, bi medijacija še vedno prinesla veliko privrčevanih stroškov in prinesla velik uspeh. Po drugi strani pa vidimo, da se medijacije poslužujejo v zelo redkih primerjih v Evropski uniji. Mislim, da parlament, komisija in svet tega nista namerav, niso nameravali. Mi smo v prvem členu zapisali, da želimo ponuditi dodatne možnosti za alternativno reševanje sporov, želimo eh, spodbujati prijateljsko reševanje sporov tudi preko medijacije predvsem pa želimo zagotoviti uravnoteženo razmerje med medijacijo in sodnimi postopki. Z pravnega vidika torej ima Evropska unija dožnost, da odločno ukrepa, da zagotovi vse za to, da se dosežejo zastavljeni cilji. To je pomembno v času recesije, v času vrčevanja, v času, ko bi se države članice morale osredotočati na zmanjševanje stroškov in skraševanje postopkov pri reševanju sporov. Če se lotim vprašanja, gospa komisarka, bi lahko odgovorili na sledeče vprašanje. Kako namerava komisija doseči napredek pri tem vprašanju? Očitno je, da ne izpolnjujemo ciljev iz direktive, vsaj ne na hiter način. Predvsem pa me zanima, kako komisija namerava zagotoviti ustrezno ravnotežje med sodnimi postopki in medijacijo. Ali komisija meni, da je zahteva po tem ravnotežju povezana tudi z zahtevami, ki bi jih naložili državam članicam, ki naj bi imele minimalni delež postopkov, pri katerih bi se odločali z medijacijo. To velja tudi za čezmejne spore. Če ja, zanima me, kakšne korake namerava komisija storiti, če ta minimalni delež ne bo izpolnjen. Seveda pozdravljam današnjo razpravo, to sem že povedala, zanima me tudi, kaj meni komisija o tem izjemno pomembnem vprašanju. Hvala. Hvala lepa, gospa Makarti. Sedaj pa dobi besedo komisija in sicer gospa Reding. Hvala predsedujoči. Na začetku bi rada povedala, da se popolnoma strinjam z avtorico tega vprašanja. Medijacija je res hitrejši postopek, nasplošno gledano je to cenejši postopek kot sodni postopek. Poleg tega pa pomaga pri oblikovanju kulture, kjer pravdanje ni norma. V pravdah imamo zmagovalce in poražence. Vendar, če se poslužimo medijacije, se stranke obravnavajo kot partneri. Se pravi, privrčevali bomo pri stroških in pri času. Zato je medijacija za posameznike in za podjetja pomembna rešitev. Strinjamo se torej z analizo, ki ste jo podali. Kako naj bi vse skupaj opravili? Direktiva o medijaciji je bila sprejeta maja 2008. Prenešena naj bi bila do 31. maja 2011. Dobra novica je, da so vse države članice že priglasile ukrepe, s katerimi bodo prenesle to direktivo. Komisija zato meni, da po enem letu izvajanja direktive v državah članicah moramo ponuditi več časa za to, da zberemo izkušnje in podatke, potem bomo to lahko primerjali s cili, ki so omenjeni v direktivi in ugotavljali, ali smo jih izpolnili ali ne. Če želimo stvari pospešiti, moramo storiti več. Mi bomo predstavili sporočilo o medijaciji prihodnje leto, torej leta 2013, in sicer z namenom, da bi spodbujali uporabo medijacije. V tem kontekstu zbiramo tudi obsežnejše informacije glede samega prenosa in uporabe direktive na ravni držav članic. V tej študiji se bomo sredotočili na pomen spodbujanja medijacije. Jasno je, da če se zanimamo za neko zadevo, vendar z njo nismo seznanjeni, ne bo uporabna. Pravniki in sodniki morajo biti bolje seznanjeni s to možnostjo, sicer ne bodo spodbujali uporabe tega instrumenta. Vzpostaviti je treba ustrezno ravnotežje med medijacijo in sodnimi postopki. Medijacija bi morala biti deležna bolj odločne spodbude in podpore tudi pri čezmejnih sporih. Posamezna nacionalna poročila, ki jih bomo zbrali kot del študije, ki poteka, bi morala zagotoviti tudi konkretne informacije glede povezave med medijacijo in sodnimi postopki v državi članici, kakšno je razmerje med tema dvema možnostma. Na podlagi teh podatkov pa bomo razmislili o tem, ali bi morali uvesti zahtevo po bolj pogostemu porabljanju medijacije. S tem bomo tudi vzpostavili ustrezno ravnotežje med medijacijo in sodnimi postopki. Seveda bo to skladno z direktivo. To ni nekaj novega, vsaj za parlament ne. Verjetno veste, da bo leta 2016 predstavljeno poročilo. Na podlagi tega poročila pa bo komisija ugotavljala, ali je treba direktivo spremeniti, jo dopolniti, ali je treba podati kakšen nov predlog. Seveda ne bomo čakali na leto 2016. V umestnem času bomo podali dodatne predloge. Mislim, da bomo s tem naredili velik korak naprej sama na medijacijo gledam tudi v okviru programa Pravica za rast. Verjetno veste, da smo sprejeli cel niz ukrepov, s katerimi naj bi okrepili tudi gospodarske dejavnosti, predvsem čezmejne gospodarske dejavnosti za mala in srednje velika podjetja. Medijacija je tudi element reforme ki jo izvajamo na področju pravosodja. Tudi letno poročilo o rasti za leto 2013 je jasno zapisano, da je treba spodbujati reforme v vseh državah članicah. Medijacija se omenja v tem poročilu, kar zadeva evropski semester. Komisija pripravlja skorbor za področje pravosodja. Analizirali bomo prednosti in pomankljivosti pravosodnih sistemov v vseh državah članicah. To bo tudi neke vrste orodje za države članice, s katerim bodo lahko izboljšale kakovost in neodvisnost civilno-pravnega sistema. Videli smo že, da kakovost, neodvisnost in učinkovitost sistema je velik dejavnik pri rasti oziroma pri pomankanju rasti. V letnem pregledu rasti bomo seveda to tudi upoštevali. Upam, da bomo s tem priporočilom dali nov zagon medijaciji, da jo bodo države članice bolj pogosto uporabljale. To lahko dosežemo tudi preko ustreznega usposabljanja, osveščanja, širjenja informacij. Zagotoviti je treba tudi dodatne spodbude, tako da bo medijacija za stranke bolj zanimiva. To je delo, ki poteka, vendar lahko povem, da želimo tu doseči hitrejši napredek. Kaj so politične diplomatije? Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu političnih skupin prva govornica v imenu skupine ELS, gospa Maconi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama se strinjam z uvodom, ki ga je naredila gospa McCarthy, strinjam se tudi s tem, kar je povedala komisarka Redingova. Uh, Nedvomno lahko medijacija prinese številne koristi, še posebej, če bo medijacija učinkovita. Nažalost pa imamo v tem trenutku na voljo predvsem negativne podatke v zvezi s tem, kako se medijacija uporablja na evropski ravni. Podatke spremljamo res, da šele eno leto, namreč pred enim letom se je stekel rok za prenos direktive. Če si pogledamo, kakšne so italijanske izkušnje, v tem zadnjem letu, mislim, da lahko na tej podlagi sklepamo tudi o nadaljni koristi tovrstnih postopkov. Pri nas smo privrčevali približno 480 milijonov evrov samo v enem letu, tako pravi študija, ki smo jo izvedli. Poleg tega so bili postopki tudi veliko bolj uspešni, medijacija je bila uspešna v 49 odstotkih primerov, tako da so podatki res pozitivni. Na voljo pa imamo seveda tudi nekatere bolj negativne podatke. Tisto, kar me skrbi, je, da se je v naši državi zaradi sodbe sodnika, ki je rekel, da je naša zakonodaja neustavna, predvidel, da bi morali medijacijo uvesti kot obvezen instrument. Parlament je že v resoluciji 361 leta 2001 spodbudil komisijo, da sprejme dodatne ukrepe. Že komisarka je rekla, da bo komisija storila več za to, da bi se medijacija bolj pogosto uporabljala. Ampak zanima me, ali imamo na voljo še kakšne druge možnosti kot to, da je medijacija zavezujoča. Ponavadi smo govorili o tem, da je medijacija prostovoljen instrument. Zanima me, ali namerava komisija sedaj ta instrument narediti za zavezujoč. Oziroma ima morda komisija drugačno mnenje. Ali menite, da bi obveznost medijacije lahko bila v nasprotju s temeljnimi pravicami. Hvala. Hvala lepa, gospa Maconi. Sedaj pa v imenu skupine SD gospa Tikau. Gospa komisarka, gospod predsedujoči, Medijacija je lahko ustrezna rešitev za izvasodno poravnavo, tako kot gre za zmanjševanje stroškov, kot za skrajšanje postopkov. Medijacijo bi lahko uporabili v civilnih in gospodarskih zadevah. Države članice bi se morale zauzemati za to, da se razširijo informacije predvsem preko interneta, tako da bo tudi splošna javnost vedela, kdaj se lahko obrne na medijatorje in tiste organe, ki ponujajo to storitev. Medijacija je pomembna, zato se mi zdi, da bi morali imeti čim manjšo stopnjo zavezovanja. Potrebujemo sicer standardne določbe glede zagotavljanja zasebnosti in varstva podatkov. Zanima me, gospa komisarka, ali bo komisija pripravila umestno poročilo še pred letom 2006. Namreč zanima nas, kako se izvaja direktiva 2008-52, ali bo komisija uveljavila skupne standarde posod po Evropski uniji za vse evropske države da bi zagotovili ustrezno usposabljanje tudi za tiste, ki želijo postati medijatorji. Želimo spodbujati visoko kakovostne medijacijske storitve, predvsem pa spoštovati visoke standarde, tudi ko gre za profesionalno kompetenco. Hvala. Hvala lepa. Gospod Buso je naslednji za skupino Alde. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči kar zadeva uporabo medijacije v civilnih in gospodarskih zadevah in kar zadeva tudi uporabo medijacije v drugih izvensodnih poravnavah, mislim, da je to prednost za vse stranke, pa tudi za sam pravni sistem. V številnih državah se pogosto povprašuje po tovrstnih storitvah in ta direktiva je namenjena temu, da bi zagotovila učinkovit mehanizem. Zato je zelo pomembno, da se stvari čim bolj dosledno izvajajo, sicer ne bomo dosegli zastavljenih ciljev. Direktiva do sedaj ni dosegla vseh ciljev, saj ne glede tega, koliko sodnih primerov naj bi razrešili s pomočjo medijacije. Mislim pa, da imamo na voljo premalo informacij, ki bi jih lahko posredovali posameznikom glede same medijacije. V direktivi govorimo sicer o širjenju podatkov o medijacije, medijaciji in širjenju informacij, nažalost pa to osveščanje ni bilo speljano do konca. Posamezniki sploh ne upoštevajo možnosti medijacije, zato ker niso seznanjeni s temi možnostmi, ne vedo, kakšni so stroški medijacije, zakaj pravzaprav gre, ne vedo, na koga naj se obrnajo glede teh postopkov. Pri gospodarskih zadevah pa trenutno obravnavamo v parlamentu novo direktivo, Ta ponuja alternativno reševanje sporov za potrošnike in mislim, da bomo dosegli določene izboljšave tudi na tem področju. Vse več informacij bomo posredovali javnosti o sami medijaciji, o drugih alternativnih možnostih. Je pa res, da je ta direktiva omejena glede samega področja uporabe. Zato bi države članice skupaj s komisijo morale storiti več, da se spodbudi uporaba medijacije, zlasti v čezmejnih sporih in v tistih sporih, ki se nanašajo na družinsko pravo. Nikoli se v bistvu nismo pogovarjali o nekem usporednem sistemu, ki bi ga lahko spostavili poleg sodnega sistema, vendar se mi zdi, da bi medijacija morala biti samo še ena alternativna možnost, zato treba spostaviti ravnotežje med medijacijo in sodnimi postopki. Ne vem, ali potrebujemo morda kakšen odstotkovno določen cilj glede medijacije, v vsakem primeru pa bi morali spodbujati nadaljno uporabo medijacije, spodbujati porast medijacijske kulture in ponuditi alternativne možnosti za reševanje sporov. To je zelo pomembno tudi za voljo vrčevanja pri stroških in skrajševanja postopkov. Eh, eh, besedo dajem eh, kolegi Sergiu Koferatiju. Signor commissario, strinjam se z gospodom mccartyjem da je zelo pomembno da komisija, komisija naredi vse kar more pri širjenju prakse medijacije potrebno je to pogledno informirati državljane eh, prek eh, kampanj informiranja Glede te izbire, ki prav gotovo lahko pripelje do odličnih rezultatov pri ljudeh, ki bi uporabljali medijacijo. To je še posebej korisno v času recesije, glede na to, da je vse manj sredstev na voljo državljanom in uporabnikom. In, uh, Pozdravljam tudi, da ste to omenili. Medijacija pomeni tudi kulturno izbiro. Izbiro, ki nam lahko omogoči eh, v eh, teh zadevah, da se izognemo eh, sodišču in obravnavanju zadev na sodišču. Tako kulturo je potem moč razširiti tudi na zadeve, ki se tičejo dela. Hvala lepa. Gospa Makarti ima besedo. Želila, želela sem se samo zahvaliti komisarki za njeno zavezanost, ki jo je zaznati v njenem odgovoru in vesela sem proaktivnega pristopa, ki ga bo eh, zauzela eh, komisija. Eh, potrebno je usposabljanje, ozaveščanje in vse to je ključni del eh, teh prizadevanj. In eh, zato bi spodbudila komisarko, da nas drži na tekočem, tako naš odbor kot parlament, zato ker bi vam želeli v tej pomembni nalogi pomagati. Eh, kajti kot pogosto pravimo, obremenitev sodišč, eh, potem tudi visoki stroški, to ne pomeni pravzaprav ne dovolj eh, dobro eh, sodstvo. Komisija ima besedo. Eh, Pozno eh, sodstvo eh, pomeni tudi, da je to ljudem otegneno in eh, zato medijacija predstavlja eno od možnost, da bi se lahko izognili zlasti v manjših zadevah in primerih eh, te, teh zaostankov. Dostop eh, do eh, tega pa predstavlja temeljno pravico in medijacija ne more enostavno eh, nadomestiti postopkov na sodišču, predstavlja zgolj alternativo. Da bi postala prava alternativa, pa jo moramo poznati, kot je bilo utemeljeno rečeno. Poznati, postati mora tudi kulturna eh, izbira. Zato je potreben čas. In zato da bi lahko ugotovili, v kolikšni meri se izvaja deveti člen pravil, ki navaja, da bodo države članice spodbujale na uh, eh, ustrezan način dostopnost d, splošne uh, javnosti do informacij, kar pomeni, da moramo vsi delovati v isti smeri. In eh, besedilo in njegov deseti člen, ki govori o tem, da je potrebno dati na voljo informacije, ustrezne informacije in jih eh, sporočiti eh, članicam kar pomeni pravzaprav tesno sodelovanje eh, s komisijo in vsemi za to, da se še bolj usmerimo k medijaciji. Vse to ni mogoče brez usposabljanja medijatorjev, kakor tudi usposabljanja pravnikov. Kaj ti leti eh, morda glede na, eh, na svoje poklicne interese ne vidijo medijacijo kot nekaj vedno najzanimivejšega. Na vsak način to ni nekaj, kar se lahko zgodi čez noč. Moramo to delati dosledno, zato bom tudi posredovala to sporočilo leta 2013 na podlagi informacij držav članic in objave teh informacij in podatkov in na podlagi analiziranja različnih problemov v članicah, kar potem lahko pripelje do, eh, do eh, tudi pritiskov v tej smeri in eh, opozoriti na to, kakšna, kakšne so koristne razsežnosti medijacije, naprimer pri razreševanju sporov iz naslova dela in podobno, potem tudi eh, družinskega prava, družinskih sporov, da se pokaže ljudem, da je moč reševati spore na ta način in parlamentu se zahvaljujem za konstruktivni pristop. Hvala lepa, hvala gospa komisarka.